spravo. In nadaljevali bomo z naslednjo točko dnevnega reda, kar pozni smo že, zato se zahvaljujem tistim kolegom, ki potrpežljivo čakate na to točko. Bom kar nadaljeval s to šesto točko in sicer je, gre tu za peto poročilo odbora, stalnega odbora za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti, odbora Kozi. In za tiste, ki me še poslušate, naj povem, da je eh, svet eh, skladno z členom 71 eh, posredoval to poročilo in tudi skladno z členom 6.2 sklepa sveta, ki je vzpostavil kozi prejšnji december. To poročilo predstavlja pregled dejavnosti kozi za obdobje od januarja 2016 do junija 2017, prav tako vključuje tudi nov politični cikl 2018-2021. Gospa Sitarska eh, predstavlja tu bolgarsko predsedstvo, ne vem ali je tu? Ja, je tu. Pozdravljena. Gospa Sitarska predstavlja bolgarsko predsedstvo in pa predsedujočega Kozija, ki ga danes žal ni med nami. Gospa Sitarska, predvsej pozni smo že in zato se opravičujem. Prepričan sem, da boste lahko kratki in jedrnati. če lahko podate vaš, eh, vašo predstavitev v petih do desetih minutah, eh, potem pa bomo omogočili še poslancem, da postavijo vprašanja. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovani kolegi, bom poskušala biti čim krajša. Pri tem je treba upoštevati uh, širok obseg dejavnosti, ki jih kozi opravlja letno. Spoštovani poslanci, gospe in gospodje, za me je velik privilegij, eh, da vas lahko eh, kot eh, predsednica podporne skupine kozi obvestim o. o um, delu eh, tega odbora. Osredotočila bi se na dva eh, vidika in sicer glavne točke eh, poročila in pregled prednostnih nalog. Prijeli ste poročilo in mislim, da ste vsi seznanjeni z glavnimi rezultati tega poročila in zato bom kratka kar se tiče te splošne uh, predstavitve uh, same vsebine poročila. Kot uh, je razvidno iz poročila, imamo uh, veliko uh, delov, ki se nanaša na implementacijo strategije o notranji uh, varnosti proti terorizem, interoperabilnost, izmenjava informacij, uh, boj proti uh, mednarodnemu kriminalu in prav tako tu velja tudi za implementacijo cikla leta 2014-2017 in priprava novega cikla 2018-2021. Prav tako se osredotočamo tudi na boljšo povezavo med notranjo in zunanjo varnostjo. Glede implementacije eh, strategije o notranji varnosti, to se je večkrat pojavljalo v poročilu. Eh, z, eh, pridobili smo um, podatke držav članic, delali smo s komisijo in Kozi je prav tako tudi začel z razpravami v zvezi z um, različnimi vidiki delovanja. Kar se tiče terorizma, imamo še vedno Eh, zelo eh, pomembno ulogo, ki jo igra boj proti terorizmu eh, pri delu Kozija in sklepi sveta iz 20. novembra 2017 16 in iz decembra 2015. Teroristični napadi eh, so tudi eh, posegli v eh, arhitekturo notranje varnosti v Evropski uniji. Naj vam samo povem, da um, je interoperabilnost med informacijskimi sistemi za nadzor meja sedaj bolj v ospredju. Enako velja tudi za upravljanje z informacijami in menjavo informacij. In svet je na eh, svojem eh, vrhu 16. in 17. junija 2016 eh, tudi izpostavil upravljanje z informacijami, rešitve interoperabilnosti in marca, 8. 9. marca letos je svet še zlasti izpostavil pomembnost interoperabilnosti obstoječih sistemov v okviru sedanjih eh, zakonodajnih eh, predlogov. Glede časovnice eh, bi izpostavili nekaj pomembnih vprašanj, s katerimi se je treba ukvarjati na strokovni ravni in sicer gre za SIS Sirene, delovno skupino in delovno skupino za boj proti terorizmu. Ubrali smo več disciplinski pristop in v eh, dokumentu, ki je vključen v eh, šestmesečno poročanje, najdemo tudi različne vidike tega boja proti terorizmu eh, in pa boljšega sodelovanja. Lahko prosim malce upočasnite ritem. Bom govorila počasneje in se opravičujem. prav tako eh, boljše sodelovanje na področju eh, analize tveganja, na področju eh, boja proti terorizmu. Tu se kozi osredotoča na različne akcije, ki jih bomo opravili v prihodnosti. Prav tako to velja tudi eh, za eh, oceno tveganja za prihodnost, eh, za smernice in pa priporočila, ki jih bo Kozi pripravil za predsedstvo in za delovno skupino za boj proti terorizem in to v sodelovanju z komisijo in drugimi deležniki glede uh, političnega cikla EU uh, eh, obdobje 2016 eh, in prvega, prvi semester 2017. Obdobje je, bile, je bilo še posebej uh, težko glede implementacije uh, cikla 2014-2017 in tudi uh, z vidika priprave novega cikla 2018-2021. Kozi je še naprej odigral eh, pomembno vlogo pri eh, vzpostavitvi in usmerjanju tega eh, procesa in eh, vsakih eh, šest eh, mesecev je bil ta cikl tudi pregledan. Pripravili smo različna poročila, poročila koordinatorjev, mednarodna poročila in na podlagi vsega tega je Kozi pripravil priporočila za konsolidacijo opravljenega dela. V okviru tega cikla naj izpostavim še to, da smo opravili eh, Joint Action Days eh, in v zadnjih letih eh, smo precej delali na izboljšanju učinkovitosti teh Joint Action Days, ki jih opravljajo države članice skupaj z Europolom. Če smem podati tu dober primer, naj izpostavim Eh, akcijo eh, iz junija 2017. Tu je šlo za eh, globalno akcijo, s katero smo se borili proti zlorabi kreditnih kartic in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 Kozi je strateško tudi pomagal eh, pri eh, pripravi tega dneva eh, in Europol je pri tem tudi zelo pripomogel. Leta 2016 je se je Kozi prav tako strinjal tudi z definicijo teh skupnih akcijskih dni, ki izboljšujejo rezultate za leto 2017. Prav tako je Kozi igral tudi zelo pomembno vlogo pri strateških usmeritvah za finančne financiranje zlasti v zvezi z odločitvijo, v zvezi z uh, porazdelitvijo um, namembnih uh, finančnih sredstev glede na prioritetne naloge. Uh, Spomnili se boste tudi na to, da je bila upravljena eh, nepristranska revizija 2017. leta in rezultati so eh, služili kot eh, osnova za eh, naslednji, ne glede na programsko obdobje 2018-2021, kozi je prav tako eh, opredelil tudi prednostne naloge na področju mednarodnega kriminala za 2018-2021 eh, in kozi je prav tako pomagal tudi pri pripravi načrta za tako imenovan SOKT. Prav tako smo sodelovali tudi pri pripravi različnih prednostnih nalog e, in tu imamo e, kibernetski kriminal, e, mednarodno priseljevanje, prekopčevanje z ljudmi, prekopčevanje z drogami, prekopčevanje z orožjem, mednarodne kriminalne finance, okoljski kriminal in tako dalje. Svet je eh, to tudi opredelil eh, kot prednostne naloge za cikl 2018-2021 in sicer maja 2017. In za to obdobje se je Kozi tudi eh, odločil glede okvira za ta nov politični cikl in v tem okviru najdemo splošne elemente, usmeritve in korake za ta uh, eh, cikl uh, eh, zlasti v zvezi z operativnimi akcijskimi načrti in skupnimi akcijskimi načrti, ki jih je treba izvesti. Če vas zanima, lahko ponudim tudi informacije v zvezi z drugimi mm, vidiki dela Kozija v zadnjih 18 eh, mesecih. Naj povem, da smo se osredotočali zlasti na povezavo med eh, notranjo in zunanjo eh, škodo, ki je bila povzročena in tu smo se zlasti osredotočili na notranje in zunanjo varnost. Ali naj se tu ustavim? Ne, verjetno ne. Verjetno je bolje, če se ustavite. No, pripravila sem zelo izčrpno poročilo za teh 15 minut, ampak lahko nadaljujemo z vprašanjem. Ja, to, kar ste povedali, je res zelo zanimivo, ampak eh, kot vidite, eh, so ljudje že malce izmučeni. En poslanec želi besedo. Zelo na kratko. Tu imamo zastopnico bolgarskega predsedstva in večkrat smo že ogovarjali tem posegom migracijskih vprašanj v strategijo notranje varnosti. Če to pomeni, da se kriminalizira ljudi, ki eh, želijo pomagati migrantom, ki so eh, v težavah, ki potrebujejo pomoč, če to pomeni, da bomo sedaj eh, sodno preganjali eh, ljudi, ki migrantom pomagajo, ki eh, poskušajo reševati življenje na morju, kajti to se dogaja v številnih situacijah. Žal je situacija takšna, da imamo španske državljane, tudi druge državljane, eh, ki so predme takšnega sodnega preganjanja, zato ker so ponudili humanitarno pomoč. Prav zato, ker se meša eh, varnostno strategijo z vprašanji, ki so povezani s priseljevanjem, vključno z humanitarnimi vprašanji. pri opredeljevanju migracijskih eh, politik in odločitev. Želel bi, da eh, tudi eh, glede tega poveste malce več. No, če gospod Lopez Aguilar ne bi postavil tega vprašanja, bi ga sam postavil. glede na to, da so med vašimi prednostnimi nalogami eh, tako eh, nezakonito priseljevanje kot eh, cela vrsta drugih kriminalnih dejavnosti. Torej, to je bilo tudi moje vprašanje in zanima me, če lahko to komentirate. In eh, naš eh, odbor Libe to skrbi. Gospa Kjenge. Grazie. Hvala lepa. Klot. Moje vprašanje je izjemno kratko. Nisem dobro razumela, ali je varstvo podatkov eh, tema, ki je eh, del vaše naloge. Kaj se dogaja z eh, primerom Cambridge Analytica, kaj ti to nas vse skrbi? še prav posebej pa gre tukaj za našo demokracijo, za kršitev naše zasebnosti, katere ukrepe nameravate sprejeti. Kaj nameravate storiti v zvezi s tem? Hvala lepa. Okay, Mrs. Prav. <clears throat> Gospa Citarska, lahko na kratko odgovorite na postavljena vprašanja. Hvala lepa. Na kratko k vprašanju. Prioritet eh, za nezakotovito priseljevanje. Se opravičujem, gospa Spinelli je še prosila za besedo. Se opravičujem, še gospa Spinelli. Um. Rada bi dodala le še nekaj k uh, priseljencem uh, oziroma vprašanju na temo uh, priseljencev, nezakonitih priseljencev, ki so izenačeni uh, z kriminalci, goljufi in tako naprej. Zaradi tega sem zaskrbljena, globoko zaskrbljena, kajti begunec, ki prosi za azil in ki beži pred vojno, je po definiciji nezakonit priseljenec. Torej tukaj imam določene težave z samo definicijo. In drugo vprašanje, ki ga je zastavila že kolegica Kjenge, gre za varstvo podatkov. Zanima me, oziroma rada bi natančen odgovor, če je to le mogoče, v zvezi z tem, kako se zbirajo podatki o interoperabilnosti in ali se uredba o varstvu podatku spoštuje. Najlepša hvala. No, če upoštevate obe vprašanji, ker je meč analitika in nezakonitost migrantov. No, kar zadeva operativni okvir za nezakonito priseljevanje. Se tukaj ukvarjamo pretežno z mrežami tih otapcev ljudi. To se pravi, da sprejemamo ukrepe na evropski ravni za boj proti to vrstemu kriminalu. V zadnjih letih smo pričali mnogim kaznivim dejanjem na tem področju. Tako da eh, menim, da moramo združiti naše moči na tem področju. Govorimo o, kazenski, eh, o zločinskih združbah tihotapcev, ki povzročajo težave. To moramo rešiti. V zadnjih letih so organi eh, preiskovanja in pregona skupaj z kozijem poskušali najti nek. Pre, odgovor na te izzive, na te težave. Mislim, da tukaj nimamo kaj narobe razumeti. Tiho tapljenje migrantov namreč je kaznivo dejanje, lahko je zelo nevarno, tvegano in uh, pomeni kršitev pravic migrantov. Kar pa zadeva prekrivanje tega vprašanja z zakonitim priseljevanjem v kozim se držimo multidisciplinarnosti, Akteri na obeh področjih se izmenjujejo in poskušajo koordinirano preko skupnih akcijskih dni reševati skupne probleme, ko zberejo dokaze za to problem da imamo opravka z primeri, kjer imamo opravka z tihotapljenjem z ljudmi in nezakonitimi priseljenci. Preden se lotite Cambridge analitike, eh, bi opozoril na to, da do težav tukaj z migracijami ne prihaja pri nezakonitem priseljevanju, ampak pri zakonitem priseljevanju. Torej, Libe vam lahko pove, da tukaj imamo težave. Trgovanje z ljudmi ni problem, tihotapljenje ljudi ni problem, ker je to kaznivo dejanje. Samo priseljevanje, tudi nezakonito, pa samo po sebi ni eh, kaznivo dejanje. Zato bi morali zadeve ustrezno definirati, ker sodi to med eh, prioritete v političnem ciklu do leta 2020. Torej zdaj pa vas prosim, da prejdete tudi na Cambridge analitiko za pojasnilo. Tukaj gre za boj proti omogočanju nezakonitega priseljevanja. In pri tem se osredotočamo na tiho tapce, tiste, ki zlorabljajo, tiste, ki pobirajo denar in ki skrbijo za nevarno potovanje emigrantov. In pomembno je, da ohranimo koordiniran pristop k boju proti temu fenomenom, zaradi zaščite imigrantov. Kar pa zadeva vprašanje varstva podatkov. To ni nek specifičen del dela, s katerim se ukvarja odbor kozi. Gre za horizontalno vprašanje, ki ga upoštevamo pri vseh vprašanjih, s katerimi se ukvarjamo ko gre za zbiranje podatkov, imamo eh, pravila na evropski ravni, tudi direktiva o policiji, ki je bila pred kratkim sprejeta, skrbi, skrbi za red na tem eh, področju. Imamo celo vrsto sklepov sveta, ki izpostavljajo pomen varstva podatkov. Tako da se zakonodaja na tem področju ne samo spoštuje, ampak se njeno spoštovanje tudi nadzoruje strani kozja. Uh, uh, Kar pa zadeva Cambridge Analytico, se s tem ne ukvarjamo znotraj kozja zaradi tega, ker eh, se s posledicami ukvarja eh, CATS in eh, drugi pristojni odbori, mi se ukvarjamo bolj z operacijami s strateško strateška koordinacija z operat, na operativni ravni. To je naša naloga. Ne ukvarjamo pa se nujno z primeri, ki eh, imajo določen vpliv na tem področju. Gre pa tudi za okvir, v katerem delujejo države s svojimi pristojnostmi v kozijo eh, se zadevami ukvarjamo samo, ko gre za operativno problematiko. Hvala lepa. Hvala lepa. Pripričan sem, da bomo glede eh, Cambridge Analytica in Facebooka eh, razprave še vodili in kako zadeve mm, tukaj obladovati. Hvala, gospa Sitarska, vam za vaš eh, čas. In zdaj bomo nadaljevali z naslednjo točko. In sicer gre za pregled eh, rezultatov misije na Slovaško. Eh, to bomo obravnali skupaj z odborom Kont in sicer v Janu 6, eh, Q2 ob 17.45. Tisti, ki vas zanima, lahko se odpravite tja za nadaljevanje tega sestanka.